pozivom. Na internetni strani parlamenta Seans on Direct. Naše naslednje zasedanje bomo, torej to zasedanje bomo nadaljevali jutri ob 9. zjutraj do 13. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi na spletni strani parlamenta.